Kolegice in kolegi, predlagam, da sprejemo dnevni red. Spremenili smo našo časovnico. Tako bodo člani odbora, upam, da je to večina članov, lahko odšla na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 na prejšnjem sestanku koordinatorja nismo govorili o tej spremembi. Sveda razumem, kakšni so razlogi. Dogodki pač včasih potekajo sporedno, to razumem. Ampak, seveda, želimo, da čim več ljudi sodeluje na sestankih eh, s koordinatorji, ampak nihče me ni o tem obvestil, kako bo s tem. Se prevečujem, pravi predsednica, nisem eh, slišala na začetku, kaj ste povedali, zato ne vem točno, kaj mislite. Ali gre za spremembo našega dnevnega reda ali kaj drugega? Ja, hvala lepa. Gre za spremembo dnevnega reda. Glede, ne, ne bomo sedaj razpravljali o tem. Besedo pa je bil Tomas Mann, kajti je pročevalec pri naslednji točki. Po našem pravilniku. Dnevni red lahko pač določa predsednik oziroma predsednica. Tak je poslovnik. In bili ste obveščeni o tem, kakšna odločitev bila sprejeta? Ni v naši navadi, da bi na sestanku koordinatorjev določali dnevni red. Tako pač stvari ne potekajo, gospod Eri, to gotovo dobro veste. Na takih sestankih koordinatorjev nikoli nismo razpravljali o samem dnevnem redu oziroma o delu nasploh. S tem se sicer ofera sekretarjat, ki tudi sodeluje s vsemi pročevalci in pa poslanci, ki bodo morda govorili pri določeni točki na dnevnem redu. Sedaj dajem besedo naši, našemu podpredsedniku. Tomas Mann, prosim, beseda vaša. Gospa predsednica, eno stvar sem hotel še povedati in podpreti kolega Örja. Spremembe, ki so sedaj bile spremenjene, namesto 15, začenjamo ob 14. Nekateri so bili zelo presenečeni, nekateri bi sicer prišli, ampak sedaj so praktično to tako mimo grede izvedeli. Sicer pa, in to se tiče tudi mene, 15, 15 do 16 naj bi obravnavali točko 3. In sedaj vidim, da se je moj čas zmanjšal na 25 minut, podobno velja tudi za kolega Kazo. To pomeni, manj časa je za razpravo. Presenetil nas je tudi sam začetek sestanka, ki ni bil dogovorjen z nikomer. Imamo ljudi, ki so še zunaj in pravijo, da bi prišli ob 15. Ti ljudje so bili povsem presenečeni, verjetno, ko bodo prišli, bo njihova tema že zdavnaj mimo. Ni nobene težave v tem, da želimo obravnavati neko temo, tudi zelo pametno se mi zdi, da obravnavamo tematiko Romov, veliko jih je v moji politični skupini, ampak dejstvo, da poteka naslednji sestanek, to sploh ni sporno, da pa začnemo z našim dnevnim redom zaradi tega toliko prej, to je tako zelo nenavadno, da se lahko temu protestu samo pridružim. No, eh, Lepa, gospod podpredsednik, res je to nekoliko nenavadna situacija. Ampak gledajte, v Evropi imamo sedaj veliko nenavadnih zadev. parlament bo moral pač izraziti svoje stališče glede Romov in zato se moramo tudi mi malce prilagajati. To sedaj počnemo. Rade bi se vam zahvalila za razumevanje. Na tej predstavitvi bodo štiri komisarje, tudi komisar Andor, ki se ukvarja s našim področjem. To je gotovo zelo pomembno. In za vse to smo izvedeli po našem sestanku koordinatorjev. Potem se je bilo treba odločiti. In po elektronski pošti ste dobili vsa potrebna obvestila. Sedaj nihče ne more reči, da ni vedel, kaj se je zgodilo. Bomo kar končali s to točko. Samo še tole naj vam povem. Ne. Ne, pogledajte, končali smo s tem. Vaša skupina je že povedala svoje mnenje. Povedali ste, kaj vas skrbi. Sedaj ne bomo do, pet, do 15 razpravljali o tem. Če želite še enkrat govoriti o tem, potem bomo to storili na naslednjem srečanju koordinatorjev. Gospod Ori, prosim, da se odpoveste besedi. V redu, hvala. V okviru kodeksa ravnanja za običajni zakonodajni postopek gospod Carkas bo predstavil povzetek pogajanj svetom v zvezi z direktivo o enotnem dovoljenju. Gospod Sarkas bo to predstavil na našem jutrišnjem srečanju po glasovanju. Osnutek dnevnega reda je tako sprejet, zato lahko gremo kar na sporočila predsednice. Najprej naj pozdravim gospod Ildiko Kalpelč, nadomestno članico EPP, ki nadomešča gospod Žuri naj vas opomnim. Kot običajno se naše zasedanje prenaša tudi po spletu. Prav tako boste člani odbora v svojih dosejih našli tudi sporočilo, ki jih je pripravil sekretarjat za odbor za poslovanje in socialne zadeve. Gre tudi za pregled računovodskega postopka, ki je v naši domeni. To sporočilo imate na voljo v angliškem jeziku. V svojih desejih imate tudi sporočilo članom od našega sekretarjata. Gre za seznam, ki ga je sekretarjat pripravil na zahtevo nekaterih skupin. Tako boste videli, katere so ustrezne, uh, ustrezni izrazi in pa terminologija, ki je pomembna za naš odbor. Ta terminologija je na voljo v angleščini. Delovna skupina za socialne zadeve se je sestala 24. septembra. Ta skupina je odboru stalnih predstavnikov posredovala smernice za področje zaposlovanja, vključila je večino predlogov sprememb parlamenta, posebej poročevalca Čaba Orja, ti predlogi sprememb so bili po našem mnenju prioriteta. To je zelo pomembno področje za naš odbor, kajti tako lahko vplivamo na sprejemanje smernic na področju zaposlovanja. Upam, da bo lahko tudi Koreper potrdil te predloge sprememb, potem pa tudi še svet EPSCO. Gospod Öri, se želite oglasiti? Tukaj ste poročevalec namreč. Nem ezzel kapcsolatban van egy másik ügyrend. Hvala lepa. Ne, rád bi povedal nekaj drugega pravzaprav. V redu. Četrt, po četrti točki. Ne, to ni mogoče. Proceduralno. Prosim, gospa predsednica. ne, ne bom dovolila tega proceduralnega vprašanja. Tega tukaj v tem odboru trenutno ne morem dovoliti. Bo tako v redu? Četrta točka. Demokratični izziv in solidarnost med generacijami. Poročevalec Tomas Mann, imate besedo predstavi se 22 kompromisnih predlogov sprememb, o katerih bomo potem tudi glasovali jutri. Gospod Tomas, ima beseda vaša. Gospa predsednica, malo težko je, mm, da poročam v takih okoliščinah, če koordinatorju najmočnejše skupine ne date besede. Moram reči, da moram to še enkrat povedati, na to sem že opomnil. Namesto 45 bom sedaj imel 25 minut za obravnavo te tematike in mislim, da če ustno ne gre, potem bomo morali tematiko še enkrat pisno obravnavati. Kar pa zadeva moje poročile. 253 predlogov sprememb smo imeli. Sprejel sem vse odbora za ženska vprašanja, potem predlogi iz odbora Ekon, o tem Ne bomo glasovali, ampak preveril sem in to se da podpreti. Kar zadeva kompromisne predloge spremem, 20 jih je sedaj na ravni vseh skupin in kolegom, ki so bili pripravljeni te predloge sprememb podpreti, bi se rad zahvalil. Veliko je bilo telefonskih razgovorov. Naj povem, da sem jih dobesedno prevzel, saj nekatere, pri drugih pa smo se uspeli dogovoriti o krajši različici. Kar zadeva skupino EPP. 74 predlogov sprememb je bilo, skoraj da vsi so vključeni, nekaj je bilo še spremenjenih, nekaj je bilo umaknjenih. Skupina ALDE. 50 predlogov sprememb, 43 sem jih sprejel. Draga Leslin, imel sem to težavo, da naj bi sprejeli tudi nekatere predloge, nas področja diskriminacije proti starejšim. Mislim, da smo na tem področju naredili že veliko in mislim, da tukaj imamo nekoliko različna stališča glede izvajanja, ampak sicer moram reči, da sem vedno podprl to, kar je predlagala Lizlin, kar eh, me veseli. Socialisti 48 eh, predlogov sprememb, 39 sem jih sprejel, 8 jih je del kompromisnega predloga sprememb. Eh, François Castex, z njo sva se veliko dogovarjala, kar me je zelo veselilo, ampak predlog spremembe 133 je želela črtati in tu imamo problem. Dejal sem, da naj bi za delo, delavce starejše od 60 let obstajale spodbude, da v primeru, ko želijo biti na voljo trgu dela in tako naprej kateri želijo dlje ostati v podjetjih. In sam mislim, da bi morali tem ljudem dati možnost. Tukaj se navezujem na tematiko fleksibilnosti. S François sva se pogovarjala še o nečem in sicer gre za pokojninsko starost za vsako panogo. To se mi zdi, da je nekoliko preveč. Mislim, da bi to morali naši socialni partneri narediti. Mislim, da imamo tudi upokojitveno starost različno. V Franciji, v Strasburgu smo nekaj slišali o tem, pa tudi v drugih državah. Dejstvo je, da imajo države članice različne upokojitvene starosti in v to, po mojem mnenju, ne smemo posegati. Rovana Plamp iz Romunije. SD. Največji problem imam s predlogom spremembo 126, delno 129 in sicer. Gre tukaj za zgodne upokojevanje, mislim, da tega ne bi smeli povečevati. Moja izkušnja je, da smo sprejeli pravila mm, za zgodne upokojevanje. To se je zgodilo delno, ampak starejši delavci so potem zapuščali podjetja. In zgodilo se je to, da se niso s tem sprostila delovna mesta za mlajše generacije. Zato mislim, da tega predloga ne smemo podpreti. Seveda, če kdo želi predčasno upokojiti se, potem mora imeti to možnost. Ampak, da bi za to dajali še finančne spodbude, to pa ne gre. Sam sem proti državno subvencioniranim programom zgodnega upokojevanja. To po mojem ni prava pot. Potem gospa Rapti, SD iz Grčije, z njo sva se dogovorila. Tukaj je šlo predvsem za mlade. Najprej smo imeli šest mesecev, to smo znižali na štiri mesece. Zdi se mi, da gre tukaj za zelo pomembno sporočilo. Namreč Po štirih mesecih brezposelnosti morajo mladi imeti možnost, da dobijo delovno mesto ali pa, da se poslužijo ukrepa za nadaljne izobraževanje. Tukaj se mi zdi, da moramo dati neko možnost in spodbujati tudi podjetja, da nekaj naredijo. Torej, to je treba spodbujati tako na podjetniški kot na državni ravni in soglasja se tu veselim. Potem guje. 44 predlogov sprememb, nekatere sem lahko sprejel, Gabriele Cimer. Vse njene predloge sprememb sem sprejel, tudi kolega Hörika. Tudi njegovi predlogi so vključeni v kompromise. Težavo pa imam s kolegom Higginsom. Zahteval je veliko stvari, ki jih sam ne morem podpreti. Recimo vprašanje demografije. Mislim, da to ni v redu. Potem družina kot temelj družbe. Tukaj smo različnih mnen. Sam menim, da je družino treba zaščititi in tudi v naših ustavah si družina zasluži posebno omembo. To se mi zdi zelo pomembno. Menim tudi, da je potrebna konsolidacija proračuna, kar pa zadeva skrajšanje delovnega tedna. Tukaj imamo različna mnenja. Sam sem za večjo prožnost. In po drugi strani pa imamo nekatere norme, ki nimajo nič opraviti z realnostjo zeleni. Pri njih sem se še najbolj strinjal. Od vsega 22 predlogov sprememb sem jih 20 upošteval, 18 jih je v kompromisih, kompromisnih predlogih sprememb. Težavo sem imel le s kolegico Cornelison. In sicer seveda moramo imeti neke garancije za mlade, vendar pa po drugi strani moramo pričakovati, da se bodo mladi potrudili. Logično je, da ne morejo mladi samo čakati, da bodo z neba padli programi, ki jim bodo pomagali, pač pa moramo um, ustvariti pogoje, v katerih bodo mladi hoteli dati svoj prispevek. Zato tega črtanja ne morem podpreti. To je točka, ki je po mojem mnenju ne moremo razrešiti z nekim hecnim kompromisom. Potem eh, predlog okvirne direktive. Tukaj imamo različna mnenja glede najnižjega dohodka oziroma najnižje plače in tukaj sem zahteval tudi glaso, eh, ločeno glasovanje oziroma glasovanje po delih. Kar zadeva v skupino ECR, dva predloga sprememb sta vključena v kompromis. Kolega iz te skupine je dejal, da se je tukaj mm, zgodilo to, da, je, da se je situacija na trgu dela močno poslabšala. Dejstvo je, da je veliko več eh, dela za določen čas. Prav tako je bilo govora tudi o otroškem varstvu, ki naj ne bi bilo več zagotovljeno v taki miri, kot je, in s tem se tudi ne strinjam. Zaključek. 22 kompromisnih predlogov sprememb, več kot 80 odstotkov vseh predlogov sprememb sem sprejel, kar se mi zdi dobro, vsem bi se rad toplo zahvalil. Moram reči, da smo opravili zelo dobro delo in ker časa ni dosti, bom tukaj kar zaključil. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod poročevalec. Sedaj pa gospa Stex, potem pa gospa Lin. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sam bi se zahvalila gospodu Manu za odprtost pri sodelovanju pri tem poročilu in pa za iskanje dobrih kompromisov. Mislim, da smo na številnih področjih naredili korak naprej, šli smo v smer soglasja. Zato se gospodu poročevalcu zahvaljujem. Imam še dva ustna predloga sprememb v zvezi s kompromisom, ma, ki se na to nanašata, najprej kompromis številk L. o vseživljenjskem izobraževanju. Želim, da zapišemo še posebej glede izobraževanja No, to je ustni predlog spremembe. Potem pa še drugi. Ta se nanaša na kompromisni predlog N. Meni, da je treba doseči polno zaposlenost med to določeno skupino, tisti, ki so starejši od 50 odstotkov in tako dalje. Tukaj mislim, da gre za dve različni stvari. Po eni strani želimo doseči polno zaposlitev, po drugi strani pa želimo doseči 55 eh, odstotno zaposlitev. To se zdi, da vidite, sprotislove. Zato predlagam, da na začetku napišemo na mesto achieving, aiming in achieving. Tukaj pa mora biti to najmanj 55 odstotkov zaposlenih. Bom te ustne predloge sprememb poslala tudi v pisni obliki, potem pa še drugi kompromisni predlogi sprememb, ki se sicer ne nanašajo neposredno na skupino socialistov in demokratov. številne predloge podpiramo, bomo glasovali za. Potem je nekaj drugih vendarle, ki nam niso zelo všeč, ker nismo mogli zmanjšati razlik med nami, kljub prizadevanju. Gre za zakonito upokojeno starost, potem nujnost potem, da je treba tudi po tej zakonsko določeni starosti delati. Tukaj ste te kompromisne predloge sprejeli s nekaterimi drugimi skupinami, nam ti niso zelo všeč. Naj omenim kompromisni predlog spremembe J. Tega bi lahko podprli, če bi imeli splitva v torej glasovanje po delih. Mi tukaj nismo podpisali tega kompromisnega predloga, bi pa lahko morda podprli nekatere dele. Če bi imeli glasovanje po delih, potem bi lahko podprli en del, drugega pa ne. Če ne bo glasovanja po delih, potem ne bi glasovali za ta predlog. V vsakem primeru bo nekaj ljudi glasovalo proti. No, sicer pa mislim, da bi lahko nasplošno podprli poročilo, je pa res, da imamo pri nekaterih um, točkah nekoliko drugačna stališča. Hvala. Madam Lin, vi. Gospa Lin, potem pa gospa Bauer.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 Um, as far as uh, compromise L is concerned, I actually would be, uh, would be recommending that we vote again. No, meni je bil bolj všeč vaš original, prvotni odstavek številka 13. Tako da sem proti temu kompromisnemu predlogu. Prvotno besedilo se mi je zdelo bistveno boljše. Pri predlogu spremembe N. Tudi s to formulacijo nisem preveč zadovoljna, še vedno pa menim, da če bi se s tem strinjali, bi lahko glasovali o mojem predlogu spremembe številka 21. Zanima me, če bi si lahko sekretarjat, če bi si sekretarjat pogledal, ali lahko glasujemo tudi o predlogu sprememb 120. To je moj predlog sprememb. Mogoče bi lahko tudi to vključili v kompromisni predlog N. Moj argument za to je, ker moj predlog spremembe ni vključen v predlog spremembe N, bi lahko glasovali o tem naknadno. Glede kompromisnega predloga B oziroma V, bi predlagala, da glasujemo proti ker je to izven naših pristojnosti. Razumem, zakaj gre, ampak mislim, da to res ni v naši pristojnosti, namreč da omenjamo otroke v tem kontekstu. Tudi predlog spremembe te oziroma kompromisni predlog spremembe te, tudi tukaj priporočujem, da naša skupina glasuje proti. 1,75. Če je oseba, ki je podala predlog 175, tukaj bi lahko povedala, v katero smer želi s tem, kaj želi s tem doseči. Gre za reconciliation v angliščini, ki nadomešča besedo family. In zanima me, kaj je mišljeno s to besedo. Zanima me, kaj ste želeli povedati s tem. Po mojem mnenju gre verjetno ne samo za družinske odnose, ampak za vse vrste odnosov. Ampak sam izraz reconciliation, torej sprava oziroma usklajevanje, mi tukaj ne, pome, ne pove veliko. Hvala. Gospa Bauer köszönöm szépen, és akkor ott folytatnám, ahol <clears throat> Lina abba hagyta. Gospa, predsednica, hvala lepa. Bom začela tam, kjer je končala gospa Lin. Bila sem pročevalka za odbor za ženske pravice. Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Tukaj vidim določene pomisleke v skladu s strategijo EU 2020 ne moremo škodovati zaposlenosti žensk. Nekateri organi v družbi tukaj ne delujejo zadosti odločno, tukaj mislim predvsem na lokalne skupnosti in na vlade. Treba je sprejeti bolj odločne ukrepe, zato da bi zmanjšali težave, ki obstajajo pri usklevanju poklicnega in družinskega življenja. Tukaj mislim predvsem na situacijo žensk. Treba je zmanjšati te težave, potrebno je poskrbeti za bolj enakopravne pogoje, kajti brez tega ne bomo mogli povečati zaposlenosti žensk, kar je tudi v skladu s strategijo EU 2020. Sicer se pa strinjam s tem osnutkom poročila, prav tako bi se rada zahvala poročevalcu Manu za vse opravljeno delo. Sicer večina naših predlogov sprememb ni bila vključenih v kompromisne predloge, ampak vendarle pa jih je gospod Mann eh, pogosto tudi upošteval. vesela sem, da je poskušal poiskati najmanjši skupni imenovalec. Gospa Morano je naslednja. Se bom navezal na tisto, kar je povedala gospa Bauer. Nekateri predlogi sprememb so bili predloženi na to sicer zelo celostno poročilo gospoda Mana ti predlogi sprememb se pogosto nanašajo na usklevanje poklicnega in družinskega življenja, kar je tudi v središču našega dela. Prav tako je to pomembno področje za številne evropske državljane. Tukaj so bili vloženi nekateri predlogi sprememb um, v zvezi z določimi omejitvami dodatkov in pa plačil. Nekateri predlogi sprememb mislim, da so v neskladu z našimi glavnimi cilji. Mi se tukaj predvsem prizadijamo za možnosti žensk, ampak predvsem pa gre tukaj za enakost možnosti pri karjerah. Tukaj seveda gre tudi za enakost plačil, ampak Kaj pa je morda še bolj pomembno in nas zelo skrbi? Med materinstvom, nosečništvo, med skrbjo za družino se pojavlja problem, ko možnosti za kariero moških in žensk niso enake. Zato bi bilo zelo dobro, če bi tudi to idejo gospod Mann vključil v enega izmed predlogov sprememb. To bi lahko naprimer um, vložili v predlog spremembe 178. Morda tudi v predlog spremembe 185 v 25. odstavek. Pa kakorkoli že, treba je nekako odraziti ta problem neenakosti možnosti karijere, karijere tudi v povezavi s tem, kar se sicer pogosto omenja, torej zaključovanje poklicnega in družinskega življenja. Rada bi se še enkrat zahvalila gospodu Manu, ker je opravil odlično delo pri tem področju, ki nas vse zelo, zelo zanima. In prosim, če bi lahko vključili koncept, ki sem ga ravno kar predstavila. Hvala. Gospod Črnoh. Podjekovati Tomasovi za praci, ktero. Hvala lepa in hvala Tomasu za delo, ki si ga opravil doslej. Staranje je in bo ostala ena glavnih tem za našo družbo, še za časa naših življenj. Imamo tudi najmlajšega podpredsednika tukaj v tej skupini. Hvala Tomasu, da je pod njegovim vodstvom zdaj jasno, kaj želimo narediti. Starejši ljudje želijo biti enakovredni državljani v naši družbi. in tudi bodo ravno zaradi glasovalnih pravic, ki jih imajo. Kot družba se moramo sprijazniti z realnostjo, po drugi strani pa ne smemo dajati praznih obljub. Za dostojanstveni socialni sistem je pomemben tudi gospodarski uspeh, s tem pa tudi reforme naših pokojninskih sistemov. Enako velja tudi za sisteme socialnega varstva. Tudi na tem področju se ne smemo preveč zanašati na institucije, ampak moramo dati ustrezno podporo ljudem na domu. Zato je pomembna medgeneracijska solidarnost. Če zaključim, mi bomo podprli to poročilo in še enkrat hvala Tomasu Manu. Sedaj pa še gospod poročevalec dobi besedo. Še prej pa naj povem, da je med nami tudi ekipa novinarjev, ki pripravljajo spletni dokument o našem delu. Glede predloga spremem 120, gospa Lislin, želeli ste, da se ta predlog spremembe vključi kot dodatek v vaš kompromisni predlog N, če se ne motim prosim, da spremete samo prvi del tega dodatka, gospe Lin. Ta se mi zdi dosleden. Z izvanjem zakonodaje EU oba proti diskriminaciji na podlagi starosti bi bil to lahko dodatek, potem pa bi drugi del črtali. Tudi ta drugi del, mislim, je v nasprotju um, z vašim kompromisnim predlogom, torej, ko gre za um, zakonito, zakonsko določeno starost. Ja, dank. Hvala lepa, drage kolegice in kolegi. Hvala tudi za vašo podporo. Mislim, da smo skupaj pripravili zelo zanimivo poročilo, ki je na nek način novo, ker ne obravnava tematike starejših ali mlajših, ampak se združuje pod isto streho. In zdi se mi, da to lahko podpremo tudi zaradi tega, mm, ker lahko opravimo resno razpravo v Strasburu, ne pa da nas prisilijo nekam v ponedeljek, ko pravzaprav ne moremo opraviti resne razprave. Sicer pa mm, kolegica Kasteks, François, mislim, da lahko podpremo tvoja dva predloga. Mislim, da gre za manjše spremembe in mislim, da je osnovna ideja bila razumljena. Pri drugi zadevi bom pogledal, kar zadeva 55 kot minimum. Seveda, to si bom ogledal. Vsi si želimo več zaposlovanja in mislim, da si bom pogledal, kako bi lahko zadeve formulirali. Lahko si še piševa na to temo. Kar zadeva kompromis G in glasovanje po delih, mislim, da nam bo to uspelo, tega si želim, sicer pa se mi zdi, da smo že s kompromisi veliko dosegli. Draga Lis, boj proti diskriminaciji v osnovi ni noben problem, ampak dodatni predpisi na to temo. Ne vem, zdi se mi, da bi bilo dobro, če bi države članice izvajale tisto, kar je že bilo sprejeto. Dejstvo, da se Starejših ne sme nikoli diskriminirati, glede tega se pa oba strinjava in to je že vključeno. Dejala si 13, številko 13, Tomasa Mana bi lahko podprla, to sem vzel na znanje. Mislim, da je to v duhu kompromisa, nečemu se je pač treba odpovedati, malo popustiti. In mislim, da lahko rečemo, da ta kompromis, ki je že bil sprejet, da bi tega omaknili, to mi ne bi bilo tako zelo všeč. Kar pa zadeva predlog spremembe 120 poleg kompromisnega m, mm, predloga spremembe 1, morda se popovdan lahko še pogovoriva, kar pa zadeva 175, spravni postopek. Za nas je seveda bistvenega pomena, mm, da se da uskladiti poklicno in zasebno življenje. Kolegica Moran. Pogledali bomo, kaj se da narediti pri predlogih spremem 178 in 185. Poiskal bom, kakšna je najboljša um, formulacija glede enakih možnosti na karjerni poti. Kolega Milen, hvala lepa. Kot nekdani zdravnik dobro vem, kaj, kakšne so na tem področju potrebe. In kot rečeno, glede številke 120, to si bom v miru še enkrat pogledal, imamo pa vsi skupaj, mislim, da zelo dobro podlago. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod poročevalec. Mislim, da bo jutri glasovanje potekalo v redu. Jutri bomo glasovali na našem srečanju do povdne. Sedaj pa peta točka na dnevnem redu. Plačevalec je David Kaza. Predstavil bo svojo oceno 40 predlogov sprememb, pa tudi dveh kompromisnih predlogov sprememb, ki, ki ju je pripravil. Tudi tu bomo glasovali jutri, če bo šlo vse v redu. Danes bomo razpravljali o vašem mnenju, gospod Kaza. To je zelo pomembno, kajti ravno danes Evropska komisija podaja več zelo pomembnih predlogov na področju gospodarskega upravljanja. Prav tako je stvar v tem, da imamo danes proteste v Bruslju in ravno s temi protesti ljudje želijo pozivati komisijo k ukrepanju na tem področju. Poročilo gospoda Feja naj bi bilo sprejeto 4. in 5. oktobra. Tako lahko vplivamo tudi na njegovo poročilo v imenu našega odbora. Gospod Kazi, beseda je vaša. Ehm, ehm, Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, kot prvo, ne govorim prav rad, kadar so novinarji prisotni tukaj v dvorani, ampak vseeno mislim, da bi morali imeti možnost spremembe našega dnevnega reda. Mislim, da ni sprejemljivo, da nam niste dovolili izpostaviti proceduralnega vprašanja. Gospod predsedujoča, lahko samo reče, da upam, da do tega ne bo prišlo nikoli več. In tudi ni prav, da ne prisluhnete temu vprašanju postopka. In zdaj v angliščini, no, mislim, da je res pomembno, da razpravljamo o današnjem predlogu poročila oziroma osnitku poročila in o predlogu sprememb. Kar nekaj predlogov sprememb je bilo podanih, ki sem jih lahko podprl. Uspeli smo najti kompromisni tekst v zvezi s proračunsko oceno pri predlogu spremembe 3 in tudi nekaterih drugih. Tukaj je treba upoštevati pokojninske sisteme in sisteme zdravstvenega varstva. Zagotoviti moramo, da bodo ti sistemi trajnostni in primerni za državljane Evropske unije. V zvezi z odstavkom 7 glede sankcij, ki že obstaja tukaj, je bil kompromis težje. Ga je bilo težje najti. Sistemi za sankcioniranje bi morali izključevati strukturne sklade, po našem mnenju, vendar pa to ne sme biti omejeno na sisteme izobraževanja. Sistemi sankcioniranja tudi ne smejo onemogočati državam članicam sodelovanja v demokratičnem procesu odločanja. Zadovoljen sem s tem kompromisnim predlogom in upam, da bo to poslalo jasno sporočilo javnosti. Potem so tu še finančne prakse oziroma prakse renumeriranja in nagrajevanja v izobraževalnem sektorju. Pozivali smo tudi k temu, da naj bi pripravili nekaj novih odstavkov, vendar pa je treba predloge sprememb podati še pravočasno. Toliko za enkrat in ker imamo bolj malo časa, najbolje, da kar tukaj preneham svojo predstavitvijo. Zdaj bo verjetno na vrsti še poročevajo senci, potem pa lahko podam še kakšno drugo pripombo. Hvala. Ali pa gospod poročevalec? Imamo za dosti časa, da poslušamo vaše argumente, ampak vseeno hvala lepa za to krašo predstavitev. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ... Χάλα λίπα поручевалцу за отлично дело дослей. Кайте, че не бомо имели добрега документа за подлага нашега дела, бо велико теже подати предлога спремем, ки би били лахко користни. Занима ме туди мнение других uh, poročevalcev v senci. Eh, najprej pa hvala za njihovo sodelovanje. Zelo sem zadovoljna s predlogom spremembe 2 oziroma kompromisnim predlogom, ki govorijo o socialni razsežnosti gospodarskega upravljanja. Mislim, da je treba poudariti tudi točke, ki jih je gospa predsedujoča že spostavila in sicer cilje za zaposlovanje, boljšo koordinacijo med nacionalnimi konvergenčnimi sistemi, pri čemer je treba upoštevati tisto, kar je že vključeno v strategijo Evropa 2020 in v smernice za zaposlovanje. Prav tako je pomembno upoštevati horizontalno klauzulo na tem področju v Lizbonski pogodbi. Glede sankcij, mislim, da je kompromisno besedilo tukaj ustrezno. Socialna razsežnost, po našem mnenju, mora biti vključena. Socialne vplive bi na ta način nekoliko zmanjšali. Zagotovili pa bi visoke ravni zaposlovanja. Za zaključek ne predstavim še svoje mnenje v zvezi s tem postopkom. Po mojem mnenju, v težkih časih in v kritičnih trenutkih, tudi kot je današnji, mislim, da mora vsebina prevladati nad proceduro oziroma postopki. Hvala. Hvala lepa. Še kdo drug želi besedo? Gospod Palmer. Uh, euh, Elmer, pa Monsieur Kreuzman. Monsieur Elmer. Potem pa gospod Kreuzman. Uh, I... Hvala, gospa predsedujoča. Preden se lotim poročila Kaza, naj se pridružim protestom kolegom, ki pravijo, da ste imeli bolj drakonski pristop k vodenju sestanka. No, glede tega poročila gospoda Kaze. Ne bom izgubljal preveč besed, ampak se bom dotaknil samo dveh ali treh predlogov sprememb. Zlasti predlog spremembe 4, ki pravi, ker evropski socialni model predstavlja veliko bogatstvo pri svetovni konkurenčnosti. No, tukaj sem bil res presenečen in tukaj sem moral preveriti, ali sem pravilno prebral, ali res menimo, da je evropski socialni model nekaj zelo dobrega za svetovno konkurenčnost in za svetovni model. To v bistvu samo povečuje stroške za socialno blaginjo. Nekateri menijo, da je vredno plačevati te stroške, nekateri spet ne, ampak to, da rečemo, da je to neko bogatstvo, mislim, da to kaže na gospodarsko nepismenost. To je res nekaj nenavadnega, nekaj najbolj nenavadnega, kar sem bral v zadnjem času v tem parlamentu. In potem še o vzpostavitvi skupine na visoki ravni za boj proti socialni goljofiji. Ampak kakšna je opredelitev socialne goljofije? Zdi se, kot da iščemo neke vrste zaposlovalni štazi, neko tajno policijo, ki bi usiljevala svoje mnenje. In to je res šokantni predlog. Poleg tega pa to prispeva k temu, da vzpostavljamo in oblikujemo vedno več nepotrebnih agencij. Potem še predlog spremembe 25. Zagotovitev koordinacije plač na ravni Evropske unije. No, to je zadnja stvar, ki jo potrebujemo na ravni Evropske unije, če želimo zagotavljati konkurenčnost. S tem bomo samo pomagali državam, oziroma s tem bomo državam, kjer imajo niže prihodke, zagotovili, da ne boste mogli ostati ali sploh postati konkurenčni. Zdaj so konkurenčni namreč prav zaradi cenejše delovne sile. Veliko tega, kar počnemo, ne govori o zaposlovanju, ampak bolj o brezposebnosti in mislim, da se moramo bolj posvetiti zaposlovanju in novim priložnostim za ustvarjanje delovnih mest. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednica. Najprej se želim zahvaliti kolegu Kazi za opravljeno delo. Mislim, da je na mizo dal dober predlog, ki se tu jema s poročilom Kaza iz odbora Ekon. Pomembno je okrepiti pakt za rast in stabilnost in doseči tudi močnejše sankcije. Teh pa se je treba tudi držati, le tako lahko dosežemo na dolgi rok rast in ustvarimo nova delovna mesta. Ta pas, pakt se mora orientirati po stanju v državah članicah. Potem pa so tukaj še okoljska merila, kot jih najdemo v predlogih sprememb. Tudi recimo izjeme, ko gre za samo navidezne rešitve, ki samo zaostrujajo probleme. Prav tako se moramo vedeti, da mnoge države ne bodo mogle več izplačevati socialnih um, dajatev in pokojnin. Potrebna bodo novo zadolževanja. Mi pa si želimo, da se zadolževati ne smemo. Tisti, ki mislijo, da lahko probleme rešujejo z vedno novimi dolgovi se motijo, zato moramo že danes poskrbeti, da se prekomirno zadolževanje ne bo še stopnjevalo in da bomo tudi v prihodnje lahko še vedno imeli evropski socialni model. Zato zavračam vse predloge sprememb, ki govorijo o konsolidaciji proračuna. Mislim, da to ni prava rešitev na dolgi rok. To opažajo tudi američani in mislim, da zadeve preveč poenostavljamo, če samo odlagamo datum na prihodnost. Nekateri predlogi sprememb govorijo o ekspertnih skupinah in mislim, da to ne prispeva k razrešitvi problema. Iz omenjenih razlogov ne bom mogel podpreti sedmega odstavka, kajti zdi se mi, da ta vsebuje v sedanji različici preveč izjem. Bi se pa rad zahvalil gospodu Kazi, ki je bil pripravljen na pogovore v času pogajanj v zvezi s tem kompromisom. Ob zaključku bi se rad izrazil proti temu, da bi na evropski ravni koordinirali plače, kot predlaga gospod Konferati socialni partneri so tisti, ki se pogajajo o tem in ne EU, ne nacionalne vlade se ne smejo vmešavati v to. Sicer pa podpiram, izredno podpiram predlog spremembe kolegice Harkin, da bi morali učinke posameznih posegov najprej preveriti na konkretnih skupinah delavcev. Hvala lepa. Gospod Droza. Še zadnji govorec? Še kdo drug želi besedo? Ne. Gospod, prosim, potem pa bo na koncu zaključil še gospod poročevalec Kaza. Dobro, hvala lepa. Mislim, da je res pomembno, da govorimo o tem mnenju na dan, ko je komisija začela oziroma dala ven šest predlogov o gospodarskem upravljanju. Štirje Pri štirih od njih bo parlament imel možnost soodločanja in posvetovali se bodo z nami. Zato je pomembno, da komisiji damo signal, vsaj iz tega odbora, da ni mogoče zgraditi dostojne družbe samo na ideji primankljajev. In dajanja posojil po nekih umetnih kriterijih. Ne govorim o tem, da ni treba konsolidirati primankljaja in zmanjšati dolga. Ne, pravim samo, da je treba upoštevati dejstvo, da gre v Evropi za evropsko družbo, ne samo za evropsko gospodarstvo. Zato argumenti, ki ste jih podala predhodna govornika, ne odražajo realnosti vzrokov za krizo, v kateri smo se znašli. Govoriti o gospodarski pismenosti ali nepismenosti, o tistih, ki so se zauzemali za deregulacijo, no to se mi zdi bizarno. Nekatere naših držav so na robu bankrota, ne, zaradi, ne samo zaradi denarja, ki so ga porabile, ampak zaradi tega, koliko so porabile njihove investicijske družbe in banke. S tem so oropali številne ljudi prihodnosti in mislim, da je presenetljivo, kakšne argumente slišimo tukaj. Potrebujemo politiko, ki bo zagotavljala dostojne socialne storitve in oblikovala nova delovna mesta predloge komisije sem prebral in mislim, da ne gredo dovolj daleč za to, da bi dosegli uravnotežen pristop. Ni dovolj samo reči preprosto zmanjšati primankljaje za 3 odstotke in zmanjšati dolgove za 60 odstotkov v x številu let, kajti to bo vplivalo na življenjske standarde, na izobraževanje na nego in skrb za otroke in tako naprej. Pričakujem kar živahno razpravo glede predlogov, ki jih je danes predstavila komisija. Zaenkrat se mi zdijo ti predlogi neustrezni, nezadostni in preden bodo lahko šli skozi ta parlament, preden bodo dosegli soglasje, je treba o njih še govoriti in doseči kompromise. Hvala. Želi še kdo besedo? Ne. Gospod poročevalec, izvolite. Ja, hvala, gospod predsedujoča. Kot vedete, je bilo kar nekaj predlogov sprememb podanih, zato sem moral pripraviti kompromisne predloge. Strinjam se vsem, kar je bilo rečeno, tudi s tistim, kar je povedal Roger. On je omenil, Predlog spremembe 25 glede koordinacije politik in predlagam, da glasujemo proti temu. Kar pa zadeva predloge spremembe gospe Beres, se mi zdi izraz, ki ga predlaga nekoliko dvoumen. Mislim, da nimamo evropskega socialnega modela kot takega, ampak mislim, da ta predlog ne škodi poročilu oziroma mnenju, tako da predlagam, da vseeno glasujemo za. Če vržem vse v en koš, lahko rečem, da se mi zdi to dobro, mnenje dobro poročilo in zadovoljen sem tudi s kompromisnimi predlogi besedil, do katerih smo prišli v zadnjih dneh in zadnjih urah in veselim se pozitivnega izida jutri do povdne. Hvala. Hvala lepa, gospod poročevalec. Jutri bomo glasovali o vašem mnenju, kot rečeno, tako da bo, ga bo lahko poštijo tudi odbor za ekonomske in modarne zadeve. Končali smo s to točko na dnevnem redu. Predlagam, da gremo kar naslednjo točko, šesto. Tukaj pa imamo predstavitev študije, ki smo jo želeli. Vloga socialne zaščite kot ekonomskega stabilizatorja. Izkušnja iz trenutne krize gospod Holmert, ne vem, če ste našli odgovor na vprašanja, ki smo jih zastavljali, ampak kakorkoli že to temo bomo sedaj obravnavali. Hvala lepa vsem avtorjem študije. Tomas Leoni, Martin Gerard in Matjas Dols za prispevek k našemu delu. Werner Hulst ima besedo, predstavil bo rezultate tega dela. Gospod, imate besedo. Uh, Gospa predsednica, spoštovani poslanci, dame in gospodje, gospod Leoni žal ni prišel do Bruslja zaradi stavke, ampak mislim, da vseeno lahko podamo predstavitev naše nedavne študije glede vloge socialne zaščite kot gospodarskega stabilizatorja. Gre za študijo, ki analizira vse tisto, kar je znanega o vlogi sistema socialne zaščite kot ekonomskega stabilizatorja in gre tudi za diskrecijske ukrepe, ki so bili v času krize sprejeti na trgu dela in v gospodarstvu nasploh. Poročilo se začenja s tem, da povzema že obstoječe ugotovitve o vlogi eh, socialne zaščite kot gospodarskega stabilizatorja. Te politike imajo pomembno vlogo. Pokazali smo, da je socialna zaščita zelo pomembna, veliko bolj kot drugi diskrecijski ukrepi gospodarske politike poročilo ločuje med eh, avtomatično stabilizacijo in diskrecijskimi ukrepi. Avtomatična stabilizacija je ograjena v sistem socialne zaščite, recimo nadomestilo za brezposelnost, eh, ustrezno obdavčitev, medtem ko diskrecijski ukrepi so ukrepi, ki se uvedejo v času krize za to, da bi gospodarstvo stabilizirali. Naše ugotovitve kažejo, da dve tretjini vseh takih ukrepov so bili namenjeni gospodarskim temam. Kar pa zadeva fiskalne ukrepe, države članice so se ustrezno in pravočasno odzivale za to, da so se borile negativnim, proti negativnim vplivom sedanjega upada na gospodarskem trgu in trgu dela. In to se mi zdi, da je tudi dobro. In vidimo zato, da je sedaj Eh, diskrecijskega ukrepanja veliko, veliko manj. V poročilu najdete opis diskrecijskih ukrepov, ki so bili sprejeti med leti 2008 in 2010. Mm, tukaj gre predvsem za nadomestila za brezposelnost, ki so bila razširjena, potem aktivna politika trga dela, ki je bila revidirana v mnogih državah, sedaj je veliko bolj celovita. Prav tako pa so tukaj tudi ukrepi, zelo pomembni ukrepi, gre za znižanje obdavčitve, pa tudi za um, zniževanje stroškov, ki ne izhajajo iz dela. Vse to lahko najdete v poročilu, pa tudi oceno učinkov diskrecijskih ukrepov na eh, razvoj BDP-ja v članicah EU, pa tudi na rezultate na področju zaposlovanja. Zlasti velik vpliv najdemo, če upoštevamo interakcijo med diskrecijskimi ukrepi, recimo svežni davčnih spodbud. Znotraj EU se zdi, da obstaja neka dodana vrednost, ki izhaja iz interakcije med eh, odpiranjem gospodarstev na notranjem trgu EU, zaradi tega so politike veliko bolj učinkovite, kot pa če bi delovali izolirano. Diskrecijski ukrepi pomagajo stabilizirati delovna mesta, ustvarjajo nova delovna mesta v času krize. Pomembna tematika na področju diskrecijskih ukrepov je tudi vprašanje časovnice, kdaj se sprejmejo ti ukrepi, kdaj se izvajajo in kdaj dajo rezultate. O tem bo povedal več moj kolega, ki sedi na moji levi. Um, Kar zadeva časovnico diskrecijskih ukrepov, mislim, da je tukaj nekaj pomembnih vidikov, torej pravočasnost teh spodbud in začasnost. Ti ukrepi ne morejo trajati, kajti sicer bi delovali ne proti krizi, pač pa bi še dodatno krepili najprej gospodarsko rast oziroma okrevanje, potem pa padec. Kar zadeva časovnico, je tukaj kar nekaj vprašanj. Diskrecijski ukrepi dosti krat veljajo za problematične. Prav zaradi časovnega vidika. Namreč pojavlja se določen zamik, ko se izvaja diskrecijska politika. Po eni strani imamo zunanji vidik, po drugi strani pa notranji vidik. To so predvsem politična vprašanja in zato veljajo diskrecijski ukrepi kot manj učinkoviti v primerjavi z drugimi stabilizatorji. Mi smo preverili ta notranji vidik, političen proces, ki je bil problematičen pri evropskih spodbudah in to v primeru več držav. Rezultati, ki jih sedaj vidimo, so pravzaprav kar pozitivni, kar zadeva evropske diskrecijske ukrepe. Če si pogledamo, katere so bile posamezne etape, najprej prepoznanje problema, odločanje in potem izvajanje ukrepov, torej vidimo, kolikšen je bil čas ki ga je zahteval celoten ta postopek. Ta faza je bila relativno kratka, če jo primerjamo z fazo učinkov, naprimer. Tako da, kar zadeva pravočasnost, so ukrepi bili sprejeti pravočasno, pa tudi so časovno omejeni. Namreč imamo nek fiksen proračun, kar pomeni, da se ti ukrepi ne bodo nadaljevali potem, ko bo kriza. V gradivih lahko najdete tudi tabelo, ki prikazuje posamezna leta, ko so ukrepi bili sprejeti in ko so se izvajali. Tabela kaže, da je večina ukrepov veljala leta 2009 in v večini držav tudi leta 2010. Če sedaj preverimo izvajanje in tudi postopno ukinjanje diskrecijskih ukrepov, preverili smo nekaj primerov, Belgijo, Nizozemsko in zdi se, da je postopno ukinjanje, tudi če je načrtovano vnaprej, nekoliko manj fiksno, kot bi se zdelo. Kar nekaj ukrepov je bilo podaljšanih v obeh teh dveh državah, pa tudi v drugih državah. To je delno zaradi krize, ki se še kar vleče, pa tudi zaradi drugih problemov, kot so recimo politični kontekst, ki je zelo pomemben, ko gre za diskrecijske ukrepe. Skratka, to je vedno nekaj, kar je treba upoštevati. Če potegnemo črto, šlo je za pravočasne spodbude, vendar pa njihovo postopno ukinjanje še vedno poteka, tudi v tem trenutku, tako da še ni nekih dokončnih zaključkov glede postopnega ukinjanja. Primerjava med ZDA in EU pa je nekaj, o čemer bo spregovoril kolega. Um, I continue um, with the automatic stabilization. Um. Hvala lepa, Martin. Glede avtomatičnih stabilizatorjev in pa diskrecijskih ukrepov. Tukaj, z razliko od diskrecijskih ukrepov, nimamo težave s časovnim vidikom, kajti avtomatični stabilizatori sveda delujejo samodejno, kot je to očitno in to preko različnih kanalov. Na eni strani ima nadomestila za brezposobnost v določenih državah, ki jih uporabljamo, ko je to potrebno, prav tako imamo še druge socialne dodatke. Primerjali smo avtomatične stabilizatorje med ZDA in Evropsko unijo na teh področjih. Osredotočili smo se na dva vidika. BDP šokov. Um, BDP gospodinstva se je zmanjšal za 5 odstotkov, prav tako pa je tukaj še šok na zaposlenost. Brezposlenost se je povečala za 5 odstotkov. Potem smo pravili še različne modele za evropske države, tukaj za panevropski model Euromot in pa ameriški sistem Taksim. Upoštevali smo, kako se ti šoki pretvorijo v zmanjševanje razpoložljivega dohodka. Uporabili smo več teh modelov, ugotovili smo, kaj se zgodi po teh šokih zmanjševanja dohodka. Najprej smo potem gledali um, levo stran, zmanjševanje dohodka. Sorazmerno s zmanjševanjem odhodka se poveča uporaba avtomatičnih stabilizatorjev um, za 38 odstotkov v Ameriki, v Evropski uniji in 32 odstotkov v ZDA. Ta razlika je 6 odstotnih točk in to je precej malo. Ponavadi so tudi davčne premenitve v Evropi namreč više kot pa v Ameriki. Potem pa še šok pri brezposobnosti. Razlika med ZDA in Evropo se je precej povečala. Stabilizacija sedaj znaša 47 odstotkov v EU in pa 34 odstotkov v ZDA. Tudi nadomestila za brezposobnost igrajo zelo pomembno vlogo pri stabilizaciji razpoložljivega dohodka v Evropi. 90 odstotkov v EU in pa samo 7 odstotkov v ZDA. Potem pa še porazdelitev med državami. Velikost avtomatičnih stabilizatorjev med državami EU precej raznolika. Samodejni stabilizatori so ponavadi v vzhodnih državah precej raznolika nizki, kar je tudi iz varovalnega vidika precej presnetljivo, kajti tukaj se pogosto pojavljajo težave, avtomatični stabilizatori pa so zelo visoki, naprimer v skandinavskih državah, na Danskem, naprimer, pa tudi v nekaterih zahodnoevropskih državah. Kako to vpliva tudi na politiko? Na odomestila za brezposelnost so seveda zelo pomembna. To tudi kaže številne razlike med eh, Ameriko in pa EU. Avtomatični stabilizatori so v Evropi bolj pogosti. Potem pa še vprašanje, ali je več samodejnih stabilizatorjev vedno nekaj boljšega. Ekonomisti tukaj pravijo, nadomestila imajo tudi nekatere slabe, odvračilne učinke. Zato težko gledamo na ta dejavnik kot samo na nekaj pozitivnega. Potem pa še fiskalne omejitve. Nekatere države so imele v ekonomski krizi fiskalne težave tudi zaradi diskrecijskih ukrepov v državah. Kaj smo tukaj v analizi ugotovili? Imamo negativni odnos med dolgom in pa proračunski primakljaj še pred ekonomsko krizo in pa um, velikostjo diskrecijskih ukrepov. Kaj to pomeni? Nekatere države so bile precej omejene med gospodarsko krizo, so se fiskalni primakljaj in pa dolgovi praktično v vseh državah povečali, predvsem seveda zaradi gospodarske krize. Zato lahko rečemo, da ne moramo imeti takšnih diskrecijskih ukrepov še enkrat v naslednjih letih. To je popolnoma jasno, tudi če upoštevate še naslednji graf na naslednji prosovnici. Tukaj vidimo projekcije za leto 2015. Veliko držav bo imelo predvidene primaklaje več kot 5 odstotkov in dolg okoli sto odstotkov. Zdaj pa še kolega. Prav tako so nas prosili, da analiziramo vlogo različnih nadomestil za različne socialne skupine, za različne skupine delavcev, naprimer um, delavci s, um, za nedoločen in pa za določen delovni čas. Najprej smo analizirali dostop do nadomestil za brezposelnost, glede na različne pogodbe, glede na različna delovna mesta, glede na to, kaj so ljudje delali pred krizo. Sistemi socialne zaščite so predvsej bolj izključujoči kot pa sistemi minimalnega dohodka. Nekatere države sploh nimajo minimalnega dohodka in imajo predvsej slabšo socialno zaščito z tega vidika. Kdo je najbolj izpostavljen pri presposobnosti? Ravno tisti, ki so najmanj zaščiteni, so naj, najbolj ranljivi. To velja za več držav članic. Prav tako smo poskušali prikazati različne razsežnosti dualizacije na evropskem trgu dela delež pogodb za določen delovni čas, prav tako pa je to povezano tudi z nadomestilom za brezposelnost, eh, z nekaterimi prejemki, ki jih lahko dobijo tisti, ki so na sekundarnem delu trga dela. To je še posebno velik problem v južnih evropskih državah, kjer so scheme včasih zelo problematične zato težko tam uporabljajo nekatere avtomatične stabilizatore. Zelo pozitiven politični ukrep med krizo je bila schema za kratkoročno zaposlitev. Ampak eh, tukaj so uh, eh, pozitivno učinek doživeli samo stalno zaposleni, ne pa začasno zaposleni. Ti namreč ne spadajo v ta dogovor naj zaključim. Priporočila za politične ukrepe, ki izhajajo iz naše študije. Samodejni stabilizatori, pa tudi diskrecijski ukrepi lahko stabilizirajo gospodarstva v Evropski uniji. Prav tako smo pokazali, da tvo vendarle ima določeno ceno, imamo določene fiskalne omejitve. dohodkovni stabilizatori so lahko simetrični, pa tudi asimetrični. Predvsem koristijo tistim, ki so ponavadi imeli redno zaposlitev, ki so že utrjeni na stalni na trgu dela, tisti, ki pa so začasno zaposleni, pa imajo nekoliko več težav, se so slabo vključeni v to socialno zaščito. Zato predlagamo, da bi imeli boljši sistem avtomatičnih stabilizatorjev in pa tudi, da bi bil sistem eh, države blaginje boljši, da bi bolj vključili tiste na obrobju. To je zelo pomembno, še posebno pri nekaterih državah članicah, kjer je to bolj problematično. Potem drugi sledek, avtomatični stabilizatorji so pozitivna stvar, ampak imajo pa določeno ceno pri pripravi teh stabilizatorjev je nujno upoštevati tudi fiskalne zadeve, pa tudi to, kaj to pomeni za določene spodbude. Tudi diskrecijski ukrepi imajo določeno ceno, treba upoštevati različne strukturne spremembe, ki so se še posebno pospešile med krizo. diskrecijski ukrepi bi lahko bili bolj vezani na določene kazalce, kot naprimer eh, BDP, potem eh, brezposobnost. Na tak način bi lahko diskrecijske ukrepe ustrezno izoblikovali tudi glede na časovni vidik. Ne bi smeli naprimer preveč um, dolgo časa uporabljati stimulacijskih svežnjev. Potem pa EU raven in pa še posebno raven Evropskega parlamenta. EU bi lahko igrala pomembno vlogo. Države članice EU bi lahko pozvali k temu, da imajo ustrezne sisteme socialne zaščite, prav tako treba zmanjšati razlike med trgi dela na evropskem trgu dela. Drugič, prav tako je zelo pomembno, da imamo ustrezen sistem avtomatičnih stabilizatorjev, ki bo pač na voljo, ko bo prišlo do krize. To pogosto velja predvsem za diskrecijske ukrepe. Prav tako bi morali ustrezno analizirati trg dela in pri tem oblikovati ustrezne diskrecijske ukrepe, ki bi bili bolj učinkoviti, če bi bili bolj usklajeni, kot pa ločeni. Hvala. Euh, Hvala lepa za to zelo celostno predstavitev. Sedaj pa Razprava gospa Morane prva. Gospa predsednica, hvala lepa. Dejali ste, predstavitev je bila zelo celostna, ampak moram pa reči, da sem nekoliko razočarana nad takšno predstavitvijo. Glede, tukaj mislim na tolmače, ki so morali drveti za govorci, ki so zelo gosto navajali podatke, njihovo delo gotovo ni bilo ravno enostavno. Prav tako mislim tukaj tudi na dokumente, ki smo jih dobili. Bila sem zelo razočarana, gledajte, ta predstavitev se navezuje na določene scheme, na grafe, ki jih je zelo težko brati. So namreč v črno-beli tehniki. Gotovo so zelo didaktični, brljivi v barvah, ampak črno-belo je pa popolnoma nesmiselno. Vse sem poskušala ugotoviti, kaj tukaj piše, ampak teh schem pa pač ne morem brati. Tukaj imamo določene sklice na določene vrstice, država ta, država ona, ampak ne vidimo, kje je kakšna vrstica, ne vemo, kaj je eh, kakšna puščica, kaj piše tam, katera država in tako dalje. Zato moram reči, da sem zelo razočarana. In naj rečem, moram reči, da ta predstavitev na tak način ni bila ravno smiselna. Gospa predsednica prekinja, saj končujem, pravi govornica. Bila sem predvsej zadržana, diskretna. Želel sem poiskati kakšne scheme, ki bi mi pomagale, želel sem dobiti kakšne ba barne scheme, pa nisem ničesar dobila upam, da so bili kolegi bolj sposobni kot jaz in da so uspeli stvar razumeti, kaj jaz tega nisem uspela razumeti. Žal mi je. No, potem pa sem se začela oklepati tega besedila in pa političnih priporočil, ki smo jih dobili na mizo. Glejte. Tisto, kar vidimo glede stabilizacije, glede razlik med, naprimer, stalno, redno zaposlenimi in pa tistimi s pogodbami za določen čas. Glede, tukaj nisem videla kakšnih stvari, ki bi bile nekaj popolnoma novega, nekaj drugačnega kot pa v prejšnjih študijah. Ne vem, kaj bi nam lahko tukaj pomagalo pri našem delu. kaj tukaj piše. V redu, ta kriza je še pospešila spremembe na socialnem področju. Ja, to vemo, to smo si videli. Imam pa eno vprašanje za naše govorce. Države članice naj bi pozvali k temu, da bolj pročijo ustrezno socialno zaščito, da jo uveljavijo, pa tudi, da odpravijo slabosti, tako da bo socialna zaščita bolj učinkovita. Ja, v redu, seveda se strinjam, pa kako bomo to storili in kako ne bi potem odpravili nekatere vrste socialne zaščite v državah, ki vedno bolj kopičijo določene dele socialne zaščite. Kaj se bo zgodilo čez nekaj časa? To je strateško vprašanje, ampak v bistvu um, je to še vedno samo vprašanje, kajti nismo dobili odgovora na to. Hvala. Eh, Hvala lepa. Samo da pojasnim. Avtori. Študije niso povzročili tega problema črno-bele tehnike. To je problem parlamenta. Očitno pa če nimamo barvnih printerjev v nekaterih dvoranah. Samo toliko, da upravičim avtore. Ja, se vem, kaj mislite. Boste po elektronski pošti dobili tudi barvne grafe. Lahko pa imate, na primer, tako kot gospa Lin, eh, barne printere v svojih pisarnah in potem bi lahko imeli že tukaj barne grafe. Če kdo drug? Mikrofon, prosim. Pas d'autres. Euh... Microphone, prosim. No, videl sem zeleno luč, pa sem mislil, da je bil mikrofon prižgan. Če se navežem na prejšnji komentar glede težave o premikih ljudi iz sistemov socialne pomoči v svet zaposlovanja. Mislim, da moramo zagotoviti, da naš eh, sistem socialnega varstva izključi revščino. Veliko podpor je na voljo za brezposelne in seveda, ko se zaposlije, te podpore izgubijo, tudi če je njihovo delovno mesto zelo slabo plačano. Tem pa s tem revščine se moramo poskusiti izogniti in razvijati in oblikovati delovna mesta, ki bodo dostojna in ki bodo solidno plačana. Mogoče bi lahko imeli neka vrste koordinacijo med plačili in to, če bomo konkurenčni na ravni plač, to je samo destruktivno, dolgoročno gledano vsaj. Izogniti se moramo, kot rečeno, pa s tem revščine, ko ljudje preidejo iz sveta brezposelnih v svet zaposlenih. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Jaz se opravičujem, da nisem uspela priti prej, vendar pa sem sodelovala pri velikih demonstracijah, ki potekajo zunaj. To je proti politikam, ki želijo odzeti podpore in pomoči delavcem in ki delavcem ne želijo nuditi dovolj socialne zaščite. Pri nas na portugalskem smo imeli neke vrste kritje za brezposelne. In zdaj v času gospodarske krize je prišlo do zniževanja pomoči za brezposelne in kakšni 40 odstotkov brezposelnih sploh ne dobi nobene subvencije več. Pomislite tudi sistemi oziroma programi za socialno vključevanje obstajajo. In ljudje dobijo okrog 190 evrov za to, da se ponovno vključijo v svet zaposlenih. Ampak pomislite, kako bi živeli s tem denarjem, kaj bi vi naredili s tem, kako bi zagotovili to, da se izobražujete, da imate dovolj denarja za prevoz. Kaj pomeni 120 evrov? To pomeni, da se raven revščine dviguje. In to je grozno. Kje je socialna Evropa? Kje je socialna kohezija? Kako je sploh mogoče, da pride do uvedbe takih ukrepov, ki so tako strogi v okviru pakta stabilnosti? In to v državah, kjer ima tako resne socialne probleme, tako kot je moja država. Treba si prizadevati za zmanjšanje revščine v Evropi. To je vsebinsko vprašanje in mislim, da moramo o tem še govoriti. Zaposlovanje je potrebno, moramo oblikovati nova delovna mesta. Kajti kaj bomo drugače naredili z ljudmi? To je vprašaj. Pustili jih bomo v ekstremni revščini. Ne vem, kakšni so predlogi za minimalno plačo ali minimalni dohodek, ki si prizadevajo za boj proti revščini. No, mislim, da moramo imeti posebno razpravo tudi o tem. Hvala. Euh, Še kdo drug želi besedo? Ne. Zato, ker prosim naše goste, da odgovorijo. Prosim. Ne vem, kdo pač želi govoriti, ampak kar povejte. Mogoče bi kar jaz začel, potem pa mi lahko preskočijo na, na pomoč tudi kolegi. Mislim, da je prišlo do nesporazuma glede tiskanja teh naših prosojnic, pa tudi glede našega odnosa do socialne zaščite. Seveda nismo proti socialni zaščiti ali za njeno zmanjševanje. To moram ponoviti. Eden glavnih zaključkov našega poročila je ravno v tem, da je socialna zaščita ni zanimiva samo kot cilj socialne politike, ampak tudi v gospodarskem pogledu je to pomembno. Se lahko tudi gospodarstvo ima koristi v času gospodarske krize. Glede neenakega dostopa do različnih vrst socialnih plačil in nadomestil, vemo, da so sistemi po različnih državah članicah različni. V nekaterih državah imajo tako imenovan sistem minimalnega dohodka. In enako velja tudi za dostop do nadomestil za brezposobnost. Ponekod je to na voljo v okviru zavarovanja za primere brezposobnosti. Verjetno so pa iz tega izključeni tisti, ki prvič iščejo zaposlitev ali mlade ženske. Zato pozivamo države članice, da ponovno razmislijo o tem, kako oblikovati sistem nadomestil za brezposobnost in drugih socialnih nadomestil. Mislim, da gre tukaj za pomembno in nujno vprašanje, o katerem je treba veliko razpravljati. Lahko se samo strinjam s tistim, kar je bilo povedanega o portugalski. Sveda si želimo nek sistem za podporo, dohodkovno podporo, ki ljudi ščiti pred revščino. Obenem pa se moramo zavedati tudi za potencialne nespodbude, ki so vključene tudi v sisteme socialnega varstva. To je treba kombinirati z aktivacijo, z aktivnimi politikami zaposlovanja, ki pomagajo ljudem, da se čim prej vključijo na trg dela. Pomagati je treba ljudem tudi pri usposabljanju in izobraževanju. V težkih gospodarskih časih namreč so ljudje bolj pripravljeni se prekvalificirati. Strinjam se tudi s tem, da se moramo izogibati pa s tem revščine. Plačano delo mora biti vedno bolj privlačno kot prijemanje nadomestil za brezposelnost na dolgi rok, kajti dolgoročno to samo še povečuje tveganje za revščino in to lahko slabo vpliva na gospodarstvo. Želi še kakšen mojih kolegov kaj dodati? Če ne, smo odprti za komentarje in pripombe. Hvala. Eh, Hvala lepa. No, pravkar smo slišali pripombe naših strokovnjakov. Zanima pa me, ali ste preučevali portugalsko situacijo. Iz vašega odgovora se namreč zdi, da ne poznate stanja in kakšni socialni ukrepi so bili sprejeti tam v času krize. In zdi se, kot da ne veste, kakšne ukrepe sprejela vlada v zvezi z zajamčenim minimalnim dohodkom za revne družine. To sicer imamo, čeprav tega v večini držav ni in to je na voljo samo za dolgoročno brezposelne kot dopolnilni ukrep. Poteka pa konsolidacija proračuna in to ob pomoči pakta stabilnosti. To povzroča veliko težav številnim ljudem in zmanjšuje socialno varstvo. No, zanima me, če sploh veste, kaj se dogaja na portugalskem. Hvala. Euh, Sedaj pa prosim strokovnjake, da povedo, če vedo, kakšno je stanje na portugalskem. Naupam, no, da ne boste predolgi. Bi lahko eden od vas odgovoril na to? Um, No, glede diskrecijskih ukrepov, ki so bili sprijeti v Evropski uniji, lahko rečem, da se zavedamo, kakšen sistem je zdaj vzpostavljen na portugalskem. Poznamo tudi sistem v Italiji, ampak to je seveda čisto druga tema. V tej državi namreč zagotovo obstaja primankljaj sistemov za pomoč brezposelnosti brezposobnim. Zagotovo pa vi iz Portugalske poznate portugalske razmere mnogo bolje kot mi. Euh, euh, Odlično. Mislim, da smo končali s to točko na dnevnem redu. Čaj boste dobili tudi vse študije v pisni obliki. Mislim, do konca tega meseca, če se ne motim. Ja, ko bo to pač narejeno. No, sedaj bomo končali in šli čez hodnik v pokrožno dvorano, tam zaseda odbor Libe. Jutri pa se ponovno vidimo tukaj ob devetih zjutraj. Hvala lepa vsem za sodelovanje.